prosim če se usedete na svoja mesta naslednja točka na dnevnem redu je prvo poročilo varuha človekovih pravic za leto dva tisoč je razprava o enotnih pravilih in postopku za reševanje kreditnih institucij in nekaterih investicijskih podjetij v okviru enotnega mehanizma za reševanje in enotnega sklada za reševanje bank. Gre za rezultat pogajanj.